Nadaljujemo z današnjo sejo. Zapisnik z včerajšnje seje je na voljo. Zaenkrat nisem prejel nobene pripombe na zapisnik. Kot kaže, tudi nihče ne želi besede s tem v zvezi, kar pomeni, da lahko zapisnike sprejmemo. Nadaljujemo pa.